sejo. Eh, zapisnik prejšnje seje je bil razdeljen, če nimate nobenih pripomp, je sprejet. Na dnevnem redu imamo osmo vprašanje za komisijo glede vloge kulture v razvoju evropskih eh, regij, avtorice Doris Pak. Gospa Pak, beseda je vaša.